riprendiamo con la sessione di voto avviso. Torej, sedaj prihajamo k glasovanju. Rad bi vas opozoril na to, da je Združenje novinarjev parlamenta podalo prošnjo, da se pri vsakem rezultatu navede tudi koliko jih je glasovalo za, koliko proti, koliko je zdržanih. Mi smo želeli zadevo poenostaviti, vendar to žal ne gre. Tako, gospe in gospodje, prehajamo k glasovanju o poročilu Karlosa Koelja. Varnostne značilnosti in biometrični podatki v potnih listih in potovalnih dokumentih. Predlog spremembe ustni je bil umaknjen, tako da prihajamo k prvemu, kdo je za, kdo je proti. Vzdržani sprejeto. Prehajamo k celotnem predlogu, kdo je za, kdo je proti, vzdržani sprejeto. Prehajamo k poimenskemu glasovanju. Glasovanje poteka. Konec glasovanja. sprejeto z 549 glasov za, 51 proti in 37 zdržanih. Čestitam, gospod poročevalec. Gospod Speroni, izvolite. Hvala, gospod predsedujoči. V zvezi s postopkom rekli ste, da na željo novinarjev želite to izvesti. To je sicer zelo spoštovanja vreden poklic ampak sedaj boste poročali o vseh glasovanjih, ampak vse pravila si postavljamo sami, ne pa novinarji. Ali